v pisni obliki. Gospod Luke je prvi, pa ga ni. Gospod Pospišil pa je v dvorani in uh, dobi besedo. Izvolite. Je, pani predsedajci, ja, stročne, odvodnjem se. Hvala. Zelo kratek bom. Razložil bom svoj glas glede makrofinančne pomoči Ukrajini. To zelo pozdravljam. Poleg tega sem za politično pomoč za katero smo se zauzeli v svojih razpravah v parlamentu. Sprejeli pa smo tudi eh, okvir makrofinančne eh, pomoči v obliki 1,8 milijarde evrov eh, srednjeročnega posojila. Če želimo, da gre Ukrajina po poti vladavine prava in tržnega gospodarstva, moramo zagotoviti ne samo politično podporo, ampak tudi gospodarsko podporo. In ta podpora mora začeti delovati tako, kot je eh, delovala pomoč ZDA Evropski oziroma Evropi po drugi svetovni vojni. Upam, da bomo v prihodne razmislili še o drugih načinih pomoči. To pa mora seveda biti povezano z reformami v Ukrajini, tako da ta posojila ne bodo končala v žepih oligarhov, ampak da bodo pomagala državi. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim, Balszó Zoltán! Gospa Morvaj. Hvala. Uh, imela sem problem, kako glasovati, prav tako gospod Balco. Naše stališče je bilo težje od stališč kolegov. Mi kot Mačari smo morali glasovati o tem, ali naj bi Evropska unija ponudila pomoč ukrajinski vladi, za katero vemo, da ne služi interesom uh, eh, mađarske manjšine v vzhodni Ukrajini oziroma zahodni Ukrajini. Vemo tudi, da Ukrajinci zelo trpijo. Mačari so tudi uh, vključeni v ukrajinsko vojsko, čeprav jih ta vojna sploh ne zadeva, pa morajo služiti v vojski, poleg tega jih je zelo prizadela revščina. Uh, Um, želijo v pogojih eh, tretjih držav, imajo afriške plače in eh, dosti krat to pomeni, da morajo preživeti z enim evrom na dan v Ukrajini. Eh, nekateri dobijo samo 30 evrov na mesec in nekaj moramo storiti v zvezi s tem. Hvala, gospod Balco. Elnök asszony, köszönöm a szót. Ukra... Na, lepša hvala, gospa predsednica. Ukrajina potrebuje evropsko pomoč. Vendar pa smo sprejeli makrofinančno pomoč, ki ne služi pravemu namenu. Ta sredstva bodo porabili za reforme v okviru programa Mednarodnega denarnega sklada. Naši predlogi sprememb pa niso bili sprejeti v Evropskem parlamentu. Potrebujemo stabilno Ukrajino, zato pa potrebujemo mir. Potrebujemo prekinitev ognja in prekinitev prelivanja krvi. Vendar pa je to samo kratkoročna rešitev. Za dolgotrajni mir potrebujemo to, da upoštevamo interese obeh strani. Tudi separatiste. Najlepša hvala. Kaže, da smo sedaj mađarski parlament, ker smo trije prisotni mađari, gospoda Bogoviča ni, ravno tako ni gospoda Mamikinsa. Še mikrofon ne dela več. Sedaj gremo na zadnji obrazložitev glasov o letnem poročilu o davkih. Gospoda Luke ni, beseda ima gospa Morvaj. To poročilo o davčnih zadevah je poročilo, za katerega zelo težko podprem na glasovanju. Kaj ti to spada v pristojnosti držav članic. S tem poročilom se želimo boriti proti utaji davkov, proti davčnim goljofijam. Vsi vemo, kaj se je zgodilo s primerom LaxLix. Predsednik eh, Juncker je bil pleten v to in kaže, da enostavno Mm, ga nihče ne preganja zaradi tega. Mar naj bi bilo lepo, če bi pomagali tudi drugim žrtvam, kot naprimer žrtvam eh, dolgov v drugih devizah. Morali bi se boriti tudi proti drugim primerom in eh, pomagati in zaščititi naše državljane. Najlepša hvala. gospoda Bogoviča ni. Moram vas obvestiti, da bo zapisnik objavljen na naslednji seji, če pripomb.